zadeva izvolitev podpredsednikov Evropskega parlamenta. Predlagam, da je rok za vložitev predlogov kandidatur eh, danes zvečer do 22.30. Uložiti jih morate v sekretarijatu in sicer eh, v eh, uradu nič nič R110. Zasedanje se